bomo nadaljevali zasedanjem jutri ob devetih. Dnevni red je objavljen na spletni strani parlamenta. Zaključujem z današnjo sejo in vam želim vsem lahko noč.